Kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete. Tako, otvarjam zasedanje, to izredno zasedanje odbora za proračun. In v naših vrstah pozdravljam gospo Georgijevo. Hvala za vašo prisotnost. Ravno kar prihaja iz zasedanja kolegija komisarjev in uh, tako nam bo lahko nemudoma tu v odboru za proračun poročala o vsebini rebalansa proračuna za leto 2015 številka 7 v zvezi z migransko krizo in eh, odzivom na begunski val ter eh, pomoč državam, ki te begunce sprejemajo. Gospa podpredsednica, pristojna za proračunske zadeva, zadeve, nam bo tudi podala predlog o mobilizaciji inštrumenta za fleksibilnost za pokritje teh zavez in veseljena, da so te zaveze zelo visoke. Pripričan pa sem, da nam bo podala tudi določene pomirjujoče informacije o plačilih, ne samo o sprejetih obveznostih. Še par informacij glede odločitev koordinatorjev včeraj do povdne. Dogovorili smo se, da bomo organizirali tri javne predstavitve pred odborom za proračun tekom prvega polletja leta 2016. Najprej javna predstavitev o spremembi večletnega finančnega okvira in sicer januarja ali februarja Druga javna predstavitev bo zadevala nove finančne inštrumente in vlogo tako imenovanih nacionalnih promotorskih bank eh, na področju sredstev za MSP-je. To bo potekalo meseca marca. No in na zadnje še javna predstavitev o proračunskih posledicah begunske krize, eh, prosilcev za azil in migrantov. Gre za javno predstavitev, ki smo jo predlagali skupaj z ostalimi pristojnimi odbori, še posebej odbor Libe, v povezavi z zonanjo in notranjo razsežnostjo te problematike. In predvideno je, da naj bi to zaslišanje potekalo maja. Koordinatori so se prav tako dogovorili, da potrdimo štiri misije. Prvo v Turčijo, ki bi lahko potekala februarja tekom tako imenovanega zelenega tedna, potem druga misija v Libanon in Jordanijo meseca maja. Tu smo seveda zelo blizu današnji temi, gospod podpredsednica. Potem eh, tretja misija našega odbora v Berlin in Pariz za razpravo o proračunskih razmerah in priporočila ta misija bi utegnila potekati nekje marca ali aprila in potem še zadnja četrta misija v Grčiji v mesecu juliju, zato da bomo na licu mesta lahko preučili učinkovitost zavez, ki so jih sprejele lokalne oblasti z področja strukturnih reform in proračunske discipline. To so torej obvestila predsednika. Naj pa vam tudi povem, da ste preko elektronske pošte ob 11. uri prejeli ključne smernice tega predloga za mobilizacijo inštrumenta za fleksibilnost, ampak seveda to velja brati skupaj z predstavitvijo gospe Georgijeve. Gospa podpredsednica, še enkrat neskončna hvala za to, da ste utegnili priti sem, ne mudoma po seji, da obvestite člane odbora za proračun o dogovorjenem. Izvolite. Hvala. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik, za to priložnost, eh, da nastopim tu pred vami. Spoštovane poslanke in poslanci odbora za proračun. Da, res je. Ravno kar smo sprejeli predlog komisije 7.2015, rebalans proračuna, to je del našega skupnega odgovora na begunsko krizo. to pomeni znaten dvig sredstev. Skupno smo podvojili sredstva, ki jih bomo namenili za to krizo. 4,5 milijarde na začetku leta na 9,2 milijardi. Ne samo, da smo znatno torej, povečali finančna sredstva, Upamo, da bomo s podporo parlamenta in sveta to storili in izvedli v rekordnem času. Vsi vemo in razumemo, zakaj je to tako pomembno. To je pomembno za evropejce, da bodo videli, da smo se sposobni odzvati, se mobilizirati, se hitro odzvati in da bomo izpolnili njihova pričakovanja. Sedaj pa podrobnosti, kaj predlagamo. Kot sem že dejala, smo leto 2015 začeli 4,5 milijardami za leti 2015-2016. Potem smo predlagali ukrepe blizu 1,2 milijarde. Predvsem za financiranje premestitve sheme premestitve 160 tisoč beguncev, tako da se bomo skupno odzvali v Evropi. Potem svežen 1,7 milijarde evrov za 2015-2016 je bil napovedan 23. septembra. Okrog milijarda teh sredstev bo dana na voljo zunanjemu delovanju, da bodo ljudje ostali, kjer so v državah, sosedah Sirije, pa tudi nekaj humanitarne pomoči v Siriji. In 700 milijonov evrov je za notranje ukrepe EU, zato da bodo države članice sprejele določene ukrepe in okrepile nadzor na mejah. To je skupno torej 7,5 milijarde. K temu dodamo še 1,8 milijarde za skrbniški sklad EU za Afriko. Večinoma se to financira iz razvojnega sklada Evropske unije. In naj spomnim, da so na vrhu predsedniki držav in vlad se zavezali, da bodo sprostili še dodatno milijardo evrov za pomoč UNHCR in tudi FAO, pa tudi drugim ključnim agencijam na tem področju. Torej, vsaj še dodatna milijarda evrov bo na voljo. Tako, sedaj pa dva sklepa, ki smo ju sprejeli na komisiji. Najprej 7.2015 rebalans proračuna. To je zelo pomemben del teh hitrih ukrepov, da se odzovemo na krizo, ki je še nismo imeli. Drugi sklep pa je mobilizacija rezerve za nujno pomoč, tako da lahko porabimo to še letos, to, kar imamo v rezervi za letos. Skupno ta dva ukrepa, dovoljuje ta mobilizacijo 801 milijona evrov. Še letos, še letos, torej 2015. To izpostavljam. Že letos bomo torej namenili to finančno injekcijo za reševanje krize. DAP 7 skozi 2015 pomeni 401 milijonov okrepitve za prevzem torej obveznosti za reševanje begunske krize, tako za notranje ukrepe, razdelek 3 in razdelek 4. Tako da bomo lahko ponudili pomoč najbolj prizadetim državam članicam Evropske unije in eh, okrepili zmogljivost agencij, prav tako pa okrepili tudi humanitarno pomoč tretjim državam. Zdaj pa bolj podrobno. 401 milijon, tukaj to predlagamo za integracijski azilni sklad in za druge sklade 100 milijonov evrov bo nujne pomoči za najbolj prizadete države članice. To bo dovoljevalo napredek pri pomoči ekipam, ki pomagajo pri imigraciji in tudi pri pomoči pri tako imenovanih hotspotih. Torej, bomo na hitro povečali zmogljivosti sprejemanja beguncev v tistih državah, kjer prihajajo v največjih številkah. 120 delovnih mest, 1,3 milijona evrov bomo namenili agencijam Europol 30, ASO 30 in Frontex 60. Nadalje, 300 milijonov evrov za okrepitev instrumenta sosedske politike, da bomo lahko okrepili skrbniški sklad. Madat sklad je to kot odziv na sirsko krizo. To je, torej to je sklad, ki bi naj povrnil upanje. In zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je veliko gonilo beguncev, ki prihajajo v EU, to, da so izgubili upanje menijo, da je svet pozabil na njih, da se vojna nikoli ne bo končala, da se nikoli ne bodo vrnili domov in da se bodo razmere samo še poslabševale. Torej, ime, ki smo ga izbrali, je zelo dobro, ustrezno. In potem še dva elementa migracijskega svežnja vključujeta sledeče. Komisija bo 200 milijonov preusmerila iz eni za okrepitev skrbniškega sklada za Sirijo in bomo okrepili to s 300 milijoni, ki jih že imamo v evropski sosedski politiki, o tem DAP 7. To je torej odziv na sirsko krizo in skupaj bomo imeli več kot pol milijarde evrov. Upamo, da bodo države članice dodale še tak znesek. Potem 200 milijonov evrov kot humanitarna pomoč, neposreden odziv na razseljene osebe, ki bežijo torej, pred konflikti. Prek FAO UNHCR bomo to financirali večinoma z dostopom do nujne pomoči in bolj podrobno kot sledeče. 10 milijonov obvez bo iz rezerv za humanitarne operacije, 50 milijonov transferja, to je septembra, 3. septembra ta odbor že potrdil in potem še nova zahteva za transfer. 170 milijonov iz eh, sklada za nujne razmere, to ste dobili pa danes. In za te operacije potrebujemo plačila, ki znašajo 40 odstotkov zavez, kot smo jih navedli za humanitarno pomoč. Potrebujemo torej plačila za 70 milijonov evrov. Komisija predlaga, da bi del pokrili s prerazporeditev sredstev, kot je v DAP 7, 13 milijonov pa bi prišlo iz eh, rezerve za nojne eh, razmere. Ostalo pa bo potem potrebno leta 2016. Poleg tega DAP 7 in novega zahtevka za transfer nojnih rezerv, to je nekaj, kar smo že sprejeli na komisiji in sedaj to predstavljam, smo danes poslali tudi zahteve po globalnem transferju. Tukaj vključujemo plačila za dokončanje operacij in programov na področju varnosti zunanih meja, varnosti hrane in odziva na varnostne razmere, torej rezerv 3 in 4. Večinoma bomo tukaj pokrili potrebe po plačilih za razdelek 1, 170 milijonov evrov, največ pa bo pokrilo pomankanje sredstev v Erasmusu, ki je že bilo predvideno v poročilo o izvajanju, ki smo ga že predstavili. Naj vas prosim za vašo pomoč, ta celotni svežen DAP 7 skozi 2015 moramo hitro sprejeti tudi globalni transfer za 2015, tako da bomo lahko odobritve dali na voljo kar se da hitro in to pomeni seveda napredek za FAO, za mm, svetovni program hrane Združenih narodov in da bomo lahko dali sredstva na voljo za veliko taborišč v Jordaniji, v Libanonu. Ključnega pomena je, da pokažemo, da Evropa pošilja pomoč. In tukaj vidim tudi svet in isto prosimo tudi svet, da naj torej te ukrepe hitro spremeni. Žal, s koraki, ki smo jih storili, ne bomo končali te krize. Zato si bomo morali ogledati proračun za leto 2016 na tak način, da bomo to že obredili v naš odziv. 6. oktobra bomo pripravili dopis za rebalans, da bi torej se odzvali na stvari, ki so povezane z begunsko krizo. In v tem proračunskem letu bo bolj pomembno kot kadarkoli, da bosta parlament, svet, pa da bo tudi komisija, da bodo vsi pokazali, da evropske institucije lahko sodelujejo in naredimo to, kar je naša dolžnost v spravnem postopku. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci odbora za proračun, mislim, da je ta predstavitev ponazorila, kako resno jemljemo to krizo v Evropski komisiji. Naj se zahvalim kolegom v GD za proračun, pa tudi v drugih službah komisije, da so neprenehoma delali, iskali sredstva in da smo sedaj podali ta predlog, ki ga morate še potrditi. To je brez dvoma naj večja prednostna naloga, pred katero smo danes in ne dvomim, da bomo ta izziv razrešili. Hvala, gospod podpredsednica, za to sporočilo. Odbor za proračun se je sestal v ponedeljek in torek. Ta teden obravnavali smo vse amandmaje in tudi kompromisne predloge, ki jih je naš eh, splošni poročevalec uspel izoblikovati s pomočjo različnih skupin. In eh, spomnim se, da ste pred eh, let tednom dni organizirali res svoj vrsten forum o proračunu, ki je bil sredotočen na rezultate in več govorcev je omenilo, kako zelo potrebujemo ta večletni okvir v smislu fleksibilnosti in leta 2015 je zelo plodno v smislu izrednih dogodkov, ki nas tudi ciljajo v to, da poskušamo vendarle prebiti ta togi okvir večletnega finančnega okvira. Torej je dopolnilno pismo eh, za kmetijstvo in splošni prorok Čevalec je tudi predlagal dodatnih 500 milijonov za kmetijstvo, je seveda že nekaj takšnega. Prav tako pričakujemo zdaj eh, dopolnilno eh, pismo za pomoč beguncem in predvsem državam, ki jih sprejemajo, da lahko kar se da učinkovito pripravljamo odziv na to krizo, ki žal kaže, da bo trajala še do konca leta 2015 in naprej v leto 2016. Seveda je zelo eh, težka ta proračunska gimnastika, ki nas eh, čaka. Še enkrat torej hvala lepa za vaše sporočilo, gospod komisarka. Besedo pa predajam našemu splošnemu poročevalcu za proračun za leto 2015, gospa Gardija Zabal. Hvala lepa, hvala lepa komisarki, da je prišla k nam tako hitro in je predstavila predlog spremembe proračuna. Ravno kar si ogledujem podrobnosti tega pregleda eh, predloga kar se da hitro bomo morali o tem odločiti, kajti gre za našo glavno prednostno nalogo. Dobiti moramo dovolj sredstev za soočanje z begunsko krizo. E, vsaj naš del naloge moramo tukaj opraviti, torej se soočiti s krizo z proračunskega vidika. Ali me slišite? no hay problema. Decía que. que, que... Torej, rekla sem, da se vam zahvaljujem, da ste prišli k nam v odbor in se tako hitro predstavili predlog spremembe proračuna. Za nas je to prednostna naloga. Parlament je to večkrat poudaril. Eh, zlasti naš odbor, soočiti se je treba z begunsko krizo in eh, dati na razpolago dovolj sredstev, zato da se bomo lahko spopadli s to krizo. Eh, preučujemo podrobnosti tega predloga, ampak lahko rečem, da. Eh, torej, mislim, da lahko govorim v imenu vseh. Eh, kar se da hitro bomo skušali sprejeti ta predlog spremembe proračuna, tako da bomo lahko sprostili ta sredstva. No, veliko odgovore je verjetno v dokumentih, ampak vseeno imam nekaj vprašanj. Namreč teh 70 milijonov evrov. Zanima me, eh, iz katerih proračunskih postavk bomo vzeli ta sredstva in eh, zakaj je ta denar sedaj na razpolago. Ali eh, želi komisija to predvideti v proračunu za leto 2016 in tudi za agencije velja podobno. Vemo, da imamo spor z, agencija, z agencijami, kar se tiče osebja in tukaj želimo povečati število osebja v EASO, v Frontexu in Europolu. In zanima me, če nameravate pri tem predlogu spremembe proračuna obdržati isto število mest v preomenjenih agencijah. In pa še neko skrb bi izrazila, spet me skrbijo plačila. Videli smo um, predlog pomoči Grči, tam nismo spreminjali plačil, sedaj pa spet eh, predlagamo porad sredstev, ki sicer mm, naj ne bi vplival na plačila. Ne vem, kako bomo lahko vse skupaj eh, povezali z to odločitvijo, da bomo v prihodnjem letu odpravili ta problem iz ostalih plačil. Ne nazadnje bomo morali ta denar od nekod vzeti. Morda bomo leto, leta 2016 dosegli cilj, bomo pa ogrozili plačila v prihodnosti do izteka sedanjega večletnega finančnega okvira. Eh, se pravi, zanima me, ali bomo morali nekakšen koli način prilagoditi večletni finančni okvir. Eh, kakorkoli, čestitam vam za vaše delo. Komisija očitno krizo beguncev jemlje zelo resno. Eh, komisija je prevzela vodilno vlogo, parlament vas pri tem podpira in prav gotovo ne bomo postavljali ovir za to, da bi lahko tukaj napredovali s tem delom in apelirala bi na svet, da oni naredijo isto tako, da bomo lahko eh, izpolnili naloge, ki jih od nas pričakujejo. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo koordinatorjem, gospod Fernandez. Tolerejne koordinator Mestan Bank na qualidade de relator do orçamento. Hvala lepa. No, tu govorim kot eh, poročevalec posljednici, pa tudi kot glavni poročevalec za proračun 2016. Pozdravljam eh, gospo komisarko, podpredsednico komisije tu v naših vrstah. Hvala tudi za vašo razpoložljivost danes. Eh, dejstvo pa je, da ima gospa komisarka že kar navado, da se z nami pogosto sestaja in da nam tudi predstavlja mm, novosti na svojem področju, vključno z zdaj rebalansom številka 7. No, tekom letošnjega leta, še posebej v začetku meseca julija, smo izpostavili vprašanje begonske krize. In mislim, da moramo biti tu dosledni. Pogosto pravimo, da o solidarnosti ne more samo pridigati, ampak da jo je treba izvajati. In eh, zato me veseli ta vaš predlog in eh, veseli me tudi eh, razsežnost tega načrta, kajti v prvi vrsti gre za tretji oddelek. In pomembno je, da ima ta predlog tudi zunanjo razsežnost. Torej, oddelek 3 in 4 je treba seveda združiti, to je tudi potem sklad za priseljevanje, potem so tu razvojna sredstva, sredstva za razvojno sodelovanje, upoštevati pa je potrebno tudi agencije. No in z tega vidika sem mnenja, kot sem že dejal, da je absolutno nespremljivo, da svet potem predvideva krčenje sredstev v oddelku 4 pri inštrumentih, ki ravno omogočajo to, da probleme rešujemo na njihovem viru. In eh, mislim, da kar zadeva ta izredna sredstva, potrebujemo dodatno pomoč. Glede na izredne razmere potrebujemo izredna sredstva in tu mislim, da je treba pokazati, kdo dejansko so tisti, ki so pripravljeni sodelovati, da tudi njih dodamo, kajti soočamo se z izrednimi razmerami, z nujnimi razmerami, ki zahtevajo dodatna izredna sredstva. In eh, veseli me, da se bo tu uporabil inštrument za fleksibilnost, tudi posebna rezerva za nujno pomoč. Bi pa rad razumel dvoje. Glejte, leta 2015 me zanima konkretno, kakšen je zdaj ta dodatni znesek, ki ni zdaj posledica rebalansa, ampak kakšna so. Kakšna količina dodatnih sredstev za proračun 2015? Eh, in za leto 2016 me prav tako zanima, kakšen bo vpliv te odločitve na proračun 2016. Kakšen torej bo učinek eh, vaše odločitve na proračun za leto 2016, se pravi, ali imate morda že kakšne ocene o tem, kakšno bo to dopolnilo proračuna za oktober 2016, eh, 2015. Pardon. Z velikansko večino smo potrdili proračun tu v tem odboru, to tudi na podlagi mandata, ki nam je bil poverjen v trilogu, tako da pozdravljam vaš predlog, ki je zelo dosleden, ki nam bo omogočil, da kar se da dobro izkoristimo inštrument eh, fleksibilnosti. Pri oddelku 4 smo zelo skromni, tam smo ostali znotraj predpisanih okvirov, kar kaže na to, da smo vsekakor pripravljeni in odločni ostati znotraj predvidenih okvirjev, ampak vse, kar pač nam omogoča inštrument fleksibilnosti, moramo izkoristiti. In mislim, da je skrajni čas, da dosežemo soglase in da dojamemo, da ko govorimo o inštrumentu za fleksibilnost, je to inštrument, ki omogoča tudi preseganje določenih eh, okvirov, proračunskih okvirov. Torej, inštrumenti za fleksibilnost, spomenjal izredna sredstva, ne samo sredstva znotraj eh, proračunskega okvira in eh, zato tu meja na nek način ni, ker če temu ne bi bilo tako, potem to ne bi bila sredstva iz inštrumenta za fleksibilnost. Še enkrat torej čestitke komisiji za to odločitev. Dejstvo je, da potrebujemo čim eh, prejšnjo odločitev, gre za človeška življenja. Zima se bliža in eh, ne moremo uh, ostati brezbrižni. Mislim, da moramo biti dosledni in uh, zdaj je pravi čas, da ukrepamo. Hvala lepa v imenu EKR, gospod Kužmjuk. No. Ne, ne želite besede? Dobro. Gospod Depre. Hvala, gospod predsednik. Z zadovoljstvom ugotavljam, da se zdi, da se EKR strinja s predlogi komisije in eh, moram reči, da mi to zelo veseli. Gospa komisarka. Tako je, e, tišina pomeni soglasje. Vsaj tako e, bi si želel to dojeti. Torej, gospa komisarka, hvala lepa za to, da ste ne mudemo po srečanju komisije, na katerem ste potrdili ta predlog, ki ste nam ga tu predstavili, tudi prišli e, k nam. To je vsekakor gesta, ki jo še kako cenimo. Mislim, da lahko rečem, celokupno gledano, da z Evropskim parlamentom ne boste imeli težav, tudi z našim odborom ne. Eh, kot prvo, pri tem, da bo šla zadeva hitro skozi in kot drugo, eh, pri tem, da bomo poskušali čim bolje dejansko tudi udejaniti vaše eh, predloge in pokriti dodatne potrebe, ki jih izpostavljate v vašem sporočilu. Ampak ugotavljam, da v predlogih, ki skupaj odpade na približno 9,6 milijard evrov, če sem prav razumel, vendarle ostaja veliko zneskov, ki bodo odvisni po eni strani od eh, odločitev sveta in po drugi strani od prispevkov držav članic. Še posebej, ko gre za eh, sklade, eh, za sklad za Afriko in tako naprej. Tako da dejstvo je, da so na potezi, da je tudi v svetu, da države članice vendar spodbudijo k solidarnosti mislim, da je to nujno. Pomembno je torej, da okrepimo tudi pritisk v to smer. Ne bi šel zdaj v podrobnosti vašega predloga, ker nisem imel še priložnosti, da zadevo eh, natančno in podrobno preučim, ampak vendarle eh, bi zamedelil par eh, premislekov. Najprej, kar zadeva mobilizacijo. Eh, sredstev iz sklada AMIF. To je dokaj tehnično vprašanje, tako da razumem, če me ne boste ocenili zdaj odgovoriti, bi prosil potem vaše službe, da to storijo. Torej imamo uredbo za ta sklad, ki eh, določa tudi količino sredstev v tem eh, skladu. Torej zanima me, ali je način, kako želimo mobilizirati ta sredstva v tem trenutku v skladu s to uredbo, sicer bo treba to uredbo spremeniti. Imamo torej ta sklad AMIF in tam so opredeljena zelo natančna navodila, kar zadeva črpanje sredstev eh, in tudi zneske. Potem, eh, o tem sicer niste govorili, ampak verjetno je tudi to sestavni del vašega predloga. Namreč, če, če prav razumem, bodo potrebne določene zakonodajne spremembe. Predlagate, naprimer, da bistveno okrepimo količino sredstva, ki jih ima na voljo Frontex. To pomeni nove misije za Frontex, nove naloge za Frontex. Boste Frontexu poverili eh, nova pooblastila, eh, naprimer eh, pravico eh, pobude za organizacijo vračanja eh, tujcev. Skratka, zanima me, kakšne bodo zakonske spremembe, ki bodo nujne za to, da bomo lahko omogočili eh, aktivacijo teh sredstev. Prav tako me zanima, ali menite, da glede na nujnost razmer in glede na nove predloge, ki jih zdaj podajate, predvidena višina izplačil, ki je predvidena za leto 2016, ostaja realna. Zanima me torej, ali ste upravili kakšno oceno, kajte kot veste, pripisujemo še posebej veliko pomembnost temu, da Evropska unija spoštuje svoje zaveze, ko gre za plačilne roke in da se ne bomo znova znašli v situaciji, kakršno smo imeli že v preteklosti. Tako da tu me zanima, ali mi, ali mi lahko podate kakšno pojasnilo. Imam še nekaj drugih vprašanj, ampak o tem bomo nedvomno lahko govorili, ko bomo natančneje preučili vaš predlog. Hvala, gospod Maragal. Sí, gracias, presidente. Hvala, gospod predsednik na kratko. Želel bi se odzvati na določene stvari, ki jih je povedala komisarka. Hvala lepa, komisarka, za, vaša, eh, za vašo pobudo, za hiter odziv. Prav gotovo se naš odbor lahko zaveže k temu, da vam bo na, razbol, na razpolago, da bomo uh, podprli predlog, ki ste ga predstavili. Eh, tudi za vidika eh, tako z vidika sredstev, kako tudi z vidika hitrega odločanja. No dobro, morda bomo kakšnega izmed vaših predlogov še minimalno spremenili, kako tako je povedal tudi gospod Debre. Jaz mislim, da potrebujemo več urada za azil kot Frontexa. To bi morala biti naša jasna usmeritev v tem trenutku. Okrepiti je treba EASO. Prav tako moramo razpravljati o ukrepih pri samem izvoru teh problemov. Um, no, seveda treba pogledati za doslednost pri odločitvah, ki jih sprejemamo. To velja za vse tri institucije. Govorimo o nekem nujnem ukrepu, o dopolnilnih ukrepih zaradi nekih novih razmer, ki so se pojavile. Ali se lahko s temi novimi razmerami soočimo brez svežih sredstev, to se sprašujem. tukaj je treba nekako najti to magično rešitev, kako naj naredimo več brez eh, nekih dodatnih sredstev. Eh, pogosto je to lahko tudi eh, kontraproduktivno, zlasti, če gre za proračun Evropske unije. Torej, gre za vprašanje inštrumenta fleksibilnosti, na kakšen način ga lahko uporabimo, s kakšno intenzivnostjo. Eh, o tem bo treba še razpravljati. In še zadnji pomislek, ki bi ga izrazil gospa komisarka. Zdi se mi, da je treba raziskati same dogodke, treba se na nje odzvati, seveda. Ampak danes imamo že vse informacije za to, da napovemo, kakšne potrebe bomo imeli tudi v prihodnosti, ne samo v zadnjih mesecih leta 2015, ampak tudi v letu 2016. Imamo že prvi predlog za proračun za leto 2016 in nisem prepričan, da smo se ustrezno ozvali na te potrebe, s katerimi se bomo verjetno soočali tudi še v letu 2016. No, ampak v spravnem postopku bomo lahko preverili, v, v kolikšni meri bomo tukaj lahko um, dosledni in uh, v kolikšni meri se bomo sposobni odzivati. Hvala lepa, gospod Zani. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi komisarki, ki se je izkazala za zelo dostopno našemu. Mm, odboru in eh, moram reči, da ste vsekakor tu na prvem mestu v primerjavi s kolegi, ko gre za uvedbo teh eh, nujnih ukrepov, za kar se vam zahvaljujemo. Najprej eh, bi se rad navezal na to, kar je na koncu dejal kolega Maragal. Ta rebalans proračuna je seveda zelo dobra odločitev, ampak to mora biti še le prvi korak v nekem širšem svežnju, ki bo bistveno širše narave, ki ne bo zgolj mm, mobilizacija izrednih sredstev, ampak eh, ki smo lahko širše lotili te problematike. Številke so dramatične. V Nemčiji 9 do 10 tisoč ljudi na dan, torej do konca leta 2015 eh, so napovedi, da bo vsaj še 900 tisoč ljudi eh, prispelo, pa še to je optimistično. Tako da številke so res eh, velike in eh, zato nisem prepričan, ali bo do ta izredna sredstva, ki ste jih odobrili, potem dejansko tudi odražena v proračun 2016, ker je bistvo mm, mm, seveda ne bo razmerje med parlamentom in komisijo, kajti mislim, da smo mi tu na istem bregu težave bodo bolj pri pogajanjih s svetom. In e, tu smo videli, da je veliko težav že samo z premestitvijo 120 tisoč e, migrantov. Videli smo, koliko težav je povzročila samo ta mala številka. Bi pa rad izpostavil eno zadevo, ki je niso izpostavili ostali kolegi in sicer nadzor nad porabo teh sredstev. Pomembno je, da aktiviramo ta sredstva, pomembno je, da evropski proračun prispeva k reševanju problematike eh, in da ne bodo eh, finančnega bremena nosile le tiste države članice, ki so pač glede na svoje geografske danosti eh, najbolj prizadete zaradi priseljenskih tokov. Dejstvo je, da i Europski uniji danes teško nadzirati porabo teh sredstev. Eh, Olaf, ki je odgovoren za nadzor, ima velike težave pri nadzoru nad eh, smotrno in zakonito porabo. Postopek je pač takšen, da eh, Olaf dobi prijavo, zahteva pojasnila od države članice in če država članice reče, ne vse je v redu, Olaf nima več pristojnosti. Tako da, ko smo obiskali Italijo, in mislim, da to velja tudi za morda druge države članice Evropske unije, eh, kjer smo se pogovarjali eh, z ministrstvi, z uradniki in videli smo, da so težave pri porabi teh sredstev. Tako da ja, dobro je, da zagotovimo ta sredstva, ampak mislim, da se moramo potruditi še nekoliko bolj, eh, tako mi tu v odboru, kot vi na ravni komisije, da se zagotovi zakonita poraba teh sredstev. To mislim, da je ključnega pomena, kaj ti sicer bomo stvari počeli rokohitrsko in vse čas bomo zgolj eh, gasili požare. Eh, in za vsak korak, ki ga bomo naredili naprej, in to zelo težko, ker je težko stvari početi, bomo eh, vendarle potem imeli težave pri ugotavljanju, kako so bila sredstva porabljena. Tako da tu, kot rečeno, bi vas prosil za še poseben trud. tako razumem to, kar pravi gospod Zani, kar zadeva pomen eh, nadzora in preprečevanje odklonov, ampak ko smo bili v Italiji, na Siciliji konkretno, v mesecu juliju, je bil naš prvi vtis, da evropska sredstva predstavljajo v najboljšem primeru 10 odstotkov vseh eh, sredstev, ki jih eh, za to problematiko namenja država in pa lokalne skupnosti v Italiji, tako da težko potem eh, ne vem, kaj vse zahtevaš, ko govoriš v imenu Evrope in Evropskega parlamenta. Predn vam dam besedo, da odgovorite eh, poročevalki in koordinatorjem, eh, potem bom dal besedo še ostalim kolegom, bi povedal tole. Imamo sredstva, ki izhajajo iz Evropskega proračuna in potem sredstva, ki so posredno iz Evropskega proračuna, v mislih imam naprimer razvojni proračun, eh, sklad. Mm, potem imamo tudi neposredna plačila držav članic in zato bi morda bilo dobro, da nekako orišemo in narišemo neko celovito sliko vseh sredstev, ki gredo iz Evropskega proračuna v letu 2015-2016, kaj prihaja iz Evropskega sklada za razvoj in kaj prihaja neposredno iz držav članic, tako da bomo dejansko lahko dojeli in razumeli učinkovitost vseh teh sredstev. In eh, morda še en eh, poziv. Pomembno je, da vzpostavimo mehanizme za poenostavitev in eh, za izboljšanje učinkovitosti porabe. Gospa komisarka, gospa podpredsednica, izvolite, beseda je vaša za odgovore na vprašanje in pripombe splošne poročevalke in koordinatorjev. Merci, uh, le question son... Hvala lepa, vsa vaša vprašanja so zelo vsebinska in zelo zanimiva. I, uh, eh, best... Skušala bom kar najbolje odgovoriti na vsa. Seveda pa moram priznati, da bodo še določene podrobnosti, ki jih je potrebno razložiti, ko boste se poglobili v to in potem lahko kasneje še odgovorimo na to. Strinjam se s predsednikom, da smo videli, kako prožni in odzivni moramo biti v teh časih krize. In tako smo samo še bolje pripravljeni. Potrebujemo proračun, ki bo služil ljudem, Evropi, tudi na podlagi več prožnosti. naj poskušam odgovoriti na vprašanja po vrstnem redu, kot so bila zastavljena. Najprej. Odnos med plačili in obveznostmi. Plačila bomo delno lahko pokrili zaradi počasnejšega izvajanja, kot je bilo predvideno kohezijskih programov. Istočasno pa moramo priznati, da bo del plačil moral biti podan leta 2016. To pomeni, da ko bomo pripravili predlog za spremembo proračuna za leto 2016, bomo morali bolj podrobno predstaviti, kako bi to naj bilo izvedeno. Bolj specifično vprašanje o 170 milijonih transferja mislim, da je to celo nekoliko več kot 170 milijonov, to je ta globalni transfer. V 47 proračunskih vrsticah smo našli možnosti za transferje. ITER 97 milijonov in Kopernikus 53 milijonov, to sta dve največji vrstici. Še ostalih 45 pa je, kot sem dejala, kjer smo to našli. Šli smo po projektih, po programih tako, da smo zagotovili kar se da veliko sredstev, ki jih potrebujemo za sprostitev ozračja. Pa naj vam povem, da kolegi v komisiji me bodo verjetno imenovali kristalina sesalnik, ker pač iščem vsak cent, kjerkoli že denar je. Torej, sedaj pa bolj k resnim stvarem. Še eno vprašanje je bilo, koliko tega financiranja bo leta 2015 in koliko naslednje leto 2016. Letos predlagamo 950 milijonov evrov od teh dodatnih 2,9 milijard, ki sem jih navedla. Leta 2016 pa 1,95 milijarde evrov. Kar se celovitih stroškov tiče, naj povem, da smo začeli leto 4,5 milijardami, to je bil proračun za 2015-2016, dodali smo o dveh predlogih komisije 1,2 milijardi in potem še 1,7 milijard za tretji in četrti razdelek. In te 2,9 milijarde so razdeljene 2015 in 2016. 1,95, 2016 in ostanek 2015. Poleg tega pa smo sredstva preusmerili večinoma iz Evropskega sklada za razvoj, EDF, 1,8 milijarde za skrbniški sklad za Afriko. In skupno pridemo na 4,7 dodatnih milijard evrov. Torej več kot podvojili smo sredstva, ki smo jih imeli na začetku. Se upravičujem, ne bom sledila vrstnemu redu vprašanj, skušala jih bom povzeti, tako da ne bom skakala sem in tja. Še ena pomembna točka je bila o tem, da bi morali delovati bolje, bolje napovedovati zadeve in ne se samo odzivati. Naj izpostavim, da ko smo predstavili naš osnutek proračuna za leto 2016, je bilo to pred to krizo. Predlagali smo znatno povišico na treh področjih. Pri migracijah 30 odstotkov povišice, v četrtem razdelku zonanje delovanje 28,5 odstotno povečanje v primerjavi z 2015 in seveda rast in delovno mesto okrog 30 odstotno povečanje. Torej, Z drugimi besedami, videli smo, vedeli smo, kaj se bo zgodilo. Sveda nismo mogli napovedati, kako velikanska kriza bo, vendar pa podali smo predloge, ki so bili darekosežni. In čas je sedaj pokazal, da smo imeli prav. Potem je bilo vprašanje o tem, do kakšne mere smo sposobni zagotoviti potrebna plačila in ali lahko storimo to, kar predlagamo, da je potrebno storiti z instrumentom za fleksibilnost, da bomo torej pod najvišjimi pragovi. V komisiji smo mnenja in to je mnenje tudi parlamenta, da mora ta instrument za fleksibilnost biti zunaj MFF-ja, torej večletnega finančnega okvira. In to je stališče, kjer nismo imeli enakega mnenja s svetom in skušali in morali se bomo o tem še pogovarjati. Med umestnim pregledom pa bomo imeli čas, da si ogledamo vsa ta vprašanja. Naj pa bom zelo jasna glede pomembne prošnje. Najprej najpomembnejše stvari. Sedaj moramo mobilizirati vire in jih učinkovito nameniti tja, kjer so potrebni. Torej, upam, da bomo se odvali s temi nujnimi sredstvi in nujne razmere, vsekakor pa moramo razrešiti tudi to dalekosežno vprašanje. Upam, da ga ne bomo zanemarili sredstva imamo, to lahko storimo tako letos kot naslednje leto, večinoma zaradi počasnejše kohezijske absorpcije. Kar se tiče podrobnosti za proračun 2016, pa moramo dobiti še dodatne podatke o kmetijstvu, potem pa bomo lahko zaključili našim poročilom, pripravili številke, tako da potrebujemo še nekaj časa, torej do sredo oktobra. Kar se tiče vprašanja, kaj točno bomo storili s temi sredstvi? S temi sredstvi v tretjih državah, odkuder ljudje bežijo. Čast mi je, da sem to delo upravljala v preteklosti in sedaj lahko predvsej podrobno povem, kaj se bo dogajalo. Združujemo humanitarno pomoč in sredstva iz instrumenta za sosedsko politiko, predvsem zato, da storimo troje. Najprej, da se odzovemo na najpomembnejše preživetvene zadeve, torej hrana in streha nad glavo. Potem drugič, da skušamo pomagati pri izobraževanju in zdravstvenih sistemih. Izobraževanje za otroke, za begunce in seveda tudi zagotovitev zdravstvenega varstva. Nič ni hujšega za družino, kot je to, da otrok ni več v šolah, da nimajo več možnosti, da bodo postali produktivni člen družbe. Ena velikih težav, s katero se soočamo, je, da so šole v Jordaniji in v Libanonu, pa tudi v Turčiji, tako prenapolnjene, da ni več prostora za otroke. Z Gordonom Brownom smo se pogovarjali o tem, zelo pomembno pobudo imamo, da bi skušali pomagati begunskim otrokom. Pred nekaj leti smo to začeli Tonijem Lejkom iz UNICEF-a. Imenuje se Prav nobena generacija ni izgubljena, No Lost Generation. In seveda moramo biti osredotočeni na to. Kaj ti starši so vedno bolj obupani in ljudje so potisnjeni na rob. Seveda moramo predvidevati, gledati nekaj let naprej, V tem času bi kot Evropa morali biti velik vir financiranja za ljudi, ki so bežali večinoma iz Sirije, pa tudi iz drugih območij. Prav tako ste me vprašali, ali predidevamo kakšne zakonodajne spremembe. Da, pri dveh elementih, najprej pri vračanju In vprašanje je bilo, ali bo do ta sredstva financirala tudi operacije vračanja. Bolj natančno moramo opredeliti, kako bomo hitro prepoznali tiste, ki resnično bežijo pred vojnami in preganjanjem in med tistimi, ki prihajajo v Evropo in iščejo boljše življenje. To je seveda razumljiva želja teh ljudi, vendar pa to potem v tem trenutku ni naša prednostna naloga. Za tiste, ki prihajajo v iskanju boljšega življenja, če imamo delovna mesta, potem se lepo in prav, če pa jih ni, pa bomo morali kot Evropska unija biti bolj organizirani in disciplinirani pri pomoči ljudem, ko jih bomo vračali. In pri vračanju bo potrebno uskladiti na razvojno politiko tudi s temi okrepi vračanja, da bodo potem ljudje, ko se bodo vrnili, imeli več možnosti, da bodo našli delovna mesta doma. Za enkrat tega vprašanja usklajevanja humanitarne pomoči in razvojne politike nismo imeli dovolj resno z novimi realnostmi tega sveta, ko je vedno bolj krhek imamo agendo za spremembe pri razvoju in moramo se osredotočiti na krhke države, na krhkost. Naj pa povem, da imamo veliko novih elementov razmišljanja, tako da bi lahko uspešno izvajali politike Evropske unije in uporabljali sredstva za uravnoteženje naših ukrepov. Ne bo dovolj dobro, če bomo samo poslali ljudi domov, ne bomo pa razmišljali o tem, kaj se bo zgodilo z njimi, ko bodo tam. imamo tudi nekaj primerov dobre prakse. In potem drugi element zakonodaje, ki je pred nami, je opredelitev zaščite naših meja, meja Evropske unije. In tukaj je potrebno še marsikaj postoriti. Spraševali ste me, ali so stališča za Frontex, EASO in Europol in sredstva samo za letos? Ne, jasno, da ne ta kriza ne bo kar izginila. To je, te agencije so do sedaj izuzete eh, iz cilja 5-odstotnega znižanja delovnih mest. Ko pač prije do kaj takega, moramo na to gledati srednjeročno. Dobro, 5 odstotkov to bomo že storili, ko bo čas za to, sedaj pa se osredotočamo na to, kar je ključnega pomena in kar je nujnega. samo trenutek, naj si ogledam, katera vprašanja so bila še zastavljena. Vprašanje kakovosti nadzora, ko gre za hitre transferje sredstev. Da, seveda, to je tudi nekaj, na kar mislimo. Prav tako pa je tudi pomen, ponovne analize o celotnem smislu različnih instrumentov. Humanitarna pomoč, na primer, kot primer. Po definiciji so to ukrepi izven Evropske unije in običajno humanitarno pomoč izvajamo samo v državah, članica, eh, oprostite, državah, ki so revne. Vendar pa, sedaj smo seveda v izjemnih kriznih razmerah in smo humanitarno pomoč namenili Japonski, naprimer po humanitarni katastrofi. In tukaj je sedaj vprašanje za nas, ali naj sledimo državam ali ljudem. Če bomo imeli milijone beguncev, ki bodo prihajali v Evropo, mar humanitarna pomoč je dovolj uporabna ali pa bomo morali slediti potrebam in ljudem. Seveda tega ne bomo razrešili danes, To je samo primer širše opredelitve. Potrebno se je ogledati cel nabor instrumentov. Imamo nove realnosti, globalno gledano, in sedaj moramo te instrumente opremiti za spopad s temi novimi realnostmi. Mislim, da sem vse zajela, sem kaj zamudila, sem kaj izpustila. Da, kolega mi je prišepnil. mislim, da to ni potrebno reči, vendar pa vseeno naj izpostavim. To je nujno, torej spremimo to hitro. Ja, kar zadeva nujnost, eh, seveda čakamo tudi na to, da se odzove svet. Tako, hvala lepa, gospa komisarka, za vaše odgovore. Zdaj pa besedo dajem tistim našim kolegom, ki so želeli tudi podati svoj komentar. Najprej gospod Böge. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, bedanke mich auch bei der Frau Kommissarin. lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se komisarki, da je takoj po odločitvi komisije prišla sem v naš odbor. Dobro je, da ste ob zaključku svoje izjave še enkrat opozorili na nujnost uh, ukrepov. Eh, vendar pa ob tem potrebujemo tudi stabilizacijske ukrepe in pa strateški razmislek mednarodne družbe o tem, kako zagotoviti obnovo teh prizadetih držav. Če pravimo, da je nekaj nujno, potem ne moremo ignorirati tega, da naši inštrumenti ne na evropski ravni, ne na mednarodni ravni niso takšni, da bi lahko se res hitro uh, odzvali. To velja tako za evropski proračun, kakor tudi za nacionalne proračune. Kljub uh, nujni situaciji, do konca septembra. Um, je bilo na razpolago samo 40 ali 50 eh, odstotkov sredstev, ki smo jih predvideli znotraj svetovnega programa za hrano. Um, torej, samo toliko sredstev smo dali na razpolago. V luči sirske krize uh, ZN ocenjuje, da bi da smo za Sirijo od 4 milijard, ki bi bile potrebne, sprostili do sedaj samo 38 milijonov. Mislim, da tukaj moramo biti iskreni. naše neukrepanje dalo samo dodaten zagon tej selitvi ljudstev. In zato je nujno, da ukrepamo kar se da hitro in da sprejmemo čim bolj vrdostojen svežen. In tukaj apeliram tudi na svet. Upam, da boste to sporočilo predali svetu. Lahko bi rekli, da je bilo obnašanje sveta ob prvi obravnavi prava šala, če ne bi bila situacija tako resna. Svet se bo moral soočiti z velikimi izzivi. Eh, vi, gospa komisarka, ste predlagali skrbniški sklad za Severno Afriko in sedaj bi naj uh, eh, prerasporedili ta sredstva. Prebral sem, da so do sedaj samo Francija in pa Španija se pripravljene eh, udeležiti pri tem skladu. Um, torej, tukaj gre za znesek 1,8 eh, milijarde. V to so prispevale Nemčija in pa Italija in to iz uh, evropskega proračuna. Sedaj pravite, da bi morali vzeti 300, milijarov, 300 milijonov iz NP in pa 300 milijonov iz uh, predpristopnega programa, 500 milijonov pa upamo, da bo prišlo od držav članic, tako da bomo se lahko potem soočili z tem globalnim izzivom. Dobro, razumem, da se poslužujete takšnih ukrepov, kajti v tem trenutku nimamo veliko možnosti odkrito spregovoriti o tem, da se z prihajajočimi izzivi mm, v naslednjih letih sploh ne bomo mogli um, mm, spoprijeti brez ustreznega, obsežnega obsežne revizije večletnega finančnega okvira. Um, že sedaj vidimo, da smo sicer na koncu leta um, okrepili sredstva, ampak kriza se je začela že veliko prej. Upam, da vam bo uspelo države članice prepričati v to, da sprostijo dodatno milijardo evrov za odziv na begunsko krizo. Sedaj se govori o tem, da bi naj iz držav eh, G7 namenili 8,8 milijard evrov, potem 560 eh, milijonov evrov iz eh, SZD. Skratka, tu krožijo številne eh, različne številke in morali bi razjasniti, kaj je sedaj tukaj res in kaj smo z temi sredstvi dosegli. Apeliram na svet, naj ne podaja samo izjave, ampak naj jasno pove, kdaj bo ta denar stekel. To bi se moralo zgoditi že pred včerajšnjim. Če ne bomo takoj sprostili teh sredstev, potem eh, sploh ne bomo mogli več izpolnjevati naših moralnih dožnosti. Eh, to je res sramota, kaj se sedaj dogaja. Eh, in potem bo se spet novih milijon baguncev napotilo v Evropo, zato ker spet nismo ustrezno ukrepali. Zatem ne želim postaviti pod vprašaj samih pogajanj o nujnih ukrepih, ta postopek je pač potreben, ampak moramo razmisliti o dolgoročnih strateških in prilagoditvenih ukrepih. Ne more biti sedaj tako, da sredstva jemljemo samo iz treh programov, ki so namenjeni za sosednje države. Sedaj smo rekli, dobro, bomo vzeli malo sredstev iz enega in malo iz drugega programa, potem um, Eh, nekaj denarja smo vzeli tudi Turčiji, 170 milijonov. Eh, že sedaj jemljemo sredstva iz takšnih programov, ampak eh, že govorimo o tem, da bomo verjetno potrebovali še dodatna sredstva. Razpravljati bomo morali o strateških vprašanjih, o tem, kaj naredi se z našimi, z našimi mednarodnimi programi. Treba je zagotoviti boljše sodelovanje tudi za tretjimi državami. Ne more biti preprosto tako, da nekaj, nekaj sredstev vzamemo iz eh, sklada za razvoj, zato da bomo lahko, eh, da bomo lahko imeli ta skrbniški sklad. Mm, potem o naslednjih korakih bomo pa razmislili kasneje. Če gre za takšno prerasporejanje sredstev, potem pričakujem, da boste v komiziji se v bližnji prihodnosti ukvarjali s tem, kaj je potrebno za stabilizacijo in kako opremiti te programe, tako da ne bomo spet zašli v nek začaran krok in eh, da bomo, osta, da bomo izgubili še tisto verodostojnost, ki nam je ostala. Torej, apeliram na vas, ukrepati je treba hitro. Ehm, do sedaj smo bili veliko prepočasni in še zadnja pripomba, ko se bo vse skupaj umirilo, se bomo morali temeljito pogovoriti o naših instrumentih, o in eh, mehanizmih. Dobro, zakonodaja je eno, ampak ostaja pa tu vprašanje, kako se lahko odzovemo hitreje, kako lahko sprejmemo fast track postopke, zato da se ne bo takšna situacija v prihodnosti ponovila. Tukaj bi morala komisija tem vprašanjem že posvetiti nekaj več eh, časa in enako velja za države članice. Hvala, gospod Brge. Gospod Olbricht. First, of course, thank you very Hvala lepa, gospa komisarka. Najlepša hvala, da ste prišli k nam. Upam, da bo to postala tradicija, eh, da boste k nam prihajali ne samo ob nujnih eh, razmerah. Eh, vedno bi nam morali tako hitro poročati o svojih odločitvah. Eh, torej, imam eno politično in pa eno proračunsko vprašanje. Politično vprašanje. Kolegi iz odbora AFET eh, nam poročajo, da je eden izmed razlogov za ta masovni pritok beguncev znižanje sredstev, ki smo jih namenili za begunska taborišča v Turčiji in Libanonu. Zato me zanima, za kakšno znižanje sredstev je šlo, kdo se je odločil za to znižanje ali je šlo za znižanje sredstev držav članic ali za evropski denar. Uh, to bi morali razčistiti, če danes politiki pravijo, da je to deloma krivo za ta tok, pritok beguncev. Um, kaj naj sedaj naredimo? Ali bomo sedaj to vrzel zapolnili za svežim denarjem ali bomo tukaj sprejeli druge uh, ukrepe. Potem še proračunsko vprašanje. Kolega vas je poprašal o eh, zavezah, plačilih in zaostankih pri plačilih. Jaz mislim, da danes ni najpomembnejše vprašanje izostanih plačil. Uh, Torej, um, tudi plačila iz prejšnjih let bodo, bodo še ogrožena in ob tem si bomo v prihodnih letih uh, nabirali nove zaostanke pri plačilih. Kako bomo rešili ta problem? In uh, kar se tiče vaših napovedi za prihodnost, kaj menite, kakšen bo vpliv današnjih odločitev na spravni postopek, ki nas čaka? Uh, in kakšen, kako bo ta odločitev vplivala na revizijo večletnega finančnega okvira. Ali v luči te nujne situacije veste, kdaj boste predlagali revizijo večletnega finančnega okvira? Se bo to zgodilo sredi leta, maja, aprila ali na koncu leta? Eh, dobro, vem, da se niste sprejeli odločitve o tem, ampak mislim, da je to vprašanje zelo pomembno. Madame Olmeyer. Hvala, gospod Holmajer. Hvala lepa. Najprej stotno podpiram kolega Bögeja. Eh, spremljala sem, kaj se dogaja in dobila sem občutek, da ko gre za obvladovanje kriz, um, smo tako v Evropski uniji, kakor tudi v državah članicah zelo slabo pripravljeni. Eh, dogodke smo tako dolgo ignorirali, da je situacija postala tako pereča, da smo bili prisiljeni v ukrepanje in potem smo morali eh, sprejemati nujne ukrepe. To, kar ste predlagali, se mi zdi pozitivno. Eh, želim si hitrega postopka. ampak sprašujem pa vas srednjeročno gledano, do kdaj namerava komisija, da bo pripravila napoved o tem, kako bomo načrtovali ravnanje z našimi sredstvi v naslednjih dveh, treh letih. Če ne bomo imeli določenih predvidevanj tudi za prihodnost, um, potem se ne bomo mogli soočiti z to begunsko krizo, ki verjetno v naslednjih mesecih, letih ne bo, mm, ne bo pojenjala. Če, bo šlo, če se bo izkazalo, da gre za stalen problem, potem ne bomo mogli tukaj sprejemati samo nujnih ukrepov. Zanima me, če tukaj načrtujete kakšno časovnico, če ima svet morda kakšne napovedi za prihodnost Eh, potem ehm, in tudi kar se tiče Turčije, eh, Turčije, eh, iz Turčije prihaja največ beguncev, zato bomo morali dolgoročno gledati Turčiji pomagati tudi finančno. Ali tukaj predvidevate kakšne nove ukrepe? Govornico prekinjajo. Madame, Prosim, ste lahko kar se da jedrnate, kaj te gospa komisarka mora točno ob 12.30 oditi. Hvala. No, jaz sem prva, ki ste jo sedaj prekinili, ampak dobro. <laughs> Dobro, ampak bom, bom nadaljevala, ker če bomo zdaj diskutirali, bo to samo še preveč podaljšalo vse skupaj konkretno rezerva za Sustainable um, Fisheries Partnership Agreements. Uh, tukaj uh, gre za program podpore državam Severne Afrike, ki bi naj z pomočjo teh sredstev na bolj trajnosten način upravljali za svojim uh, ribolovom. In tu smo sedaj uh, sedaj uh, njim odzeli nekaj sredstev, s tem bi lahko ustvarili novo nujno situacijo. In zanima me, kaj je ta minus 2,2 milijona evrov plačil na področju, uh, torej pri poglavju za državljanstvo in varnost. Uh, zanima me, zakaj ste tukaj črtali ta sredstva in pa sprašujem vas, ali mislite, da bodo plačila, ki so predvidena za leta 2016, dovolj, zato, da se bo države članice lahko soočile z begunsko krizo. Sjomo pa. <laughs> Nedvomno to ne bo dovolj. Gospod Ali. Če si dezore, ja se opravičujem, ampak eh, zelo nedavno eh, sem to ugotovil in vi ste bila pač prva žrtev. Se opravičujem, gospod Ali. Uvažajem, gospod komisar, kolegi. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisarka. Hvala, da ste tako hitro prišli v naš odbor, da ste poročali o vašem najnovejšem predlogu. Res je, da smo soočeni za izredno situacijo. Nažalost, um, trenutne informacije kažejo na to, da se bo begunski, mm, da se bo pritok beguncev v prihodnosti še okrepil. In ne vem, koliko časa bodo lahko preživeli naši ukrepi. Evropski parlament in komisija tukaj govorita isti jezik. Popolnoma se zavedamo razsežnosti te krize. Vseeno pa se mi zdi, da bi potrebovali neko celostno strategijo. Revidirati bi bilo treba mm, varnostne razmere na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in eh, pripraviti bi morali ustrezno strategijo. Na predstavitvi kandidata za predsednika Frontexa je bilo rečeno, da bi naj eh, predvideli neko novo strategijo v okviru obzorja za leto 2020, ampak da te strategije ne bo pred letom 2020. To se mi zdi prepozno, kajti že v naslednjem torej že v proračunu za naslednje leto bi se morali ukvarjati z eh, temi vprašanji. Torej gre za varnostno situacijo, gre za Turčijo, za države izvora. Tukaj bomo potrebovali neko kreativno rešitev. Eh, sicer nas eh, bodo ti problemi zadeli z še večjo silo. Mislim, da potrebujemo dolgoročen, celosten pristop tudi ko gre za našo razvojno strategijo. Še enkrat se zahvaljujem komisarki Georgijevi in ji čestitam. Uh, pristojne institucije so tukaj dobile dobro, uh, dobro rešitev. Uh, hvala lepa, naslednji govornik. Ja, čestitam vam, da ste se hitro odzvali vsaj v danem okviru. Sedaj moramo državljanom Evropske unije dokazati, da je evropski proračun lahko del rešitve. Seveda smo tukaj soočeni z, veliko, z velikim izzivom. Evropski proračun ni dovolj, ampak eh, jasno sporočilo je treba poslati, da smo mi del rešitve. Potem drugi želim podpreti to, kar je povedal kolega Reimer Böge. Če želimo preprečiti, da bi v naslednjih mesecih še več beguncev prišlo v Evropo, je treba izboljšati situacijo v državah izvora. Samo na ta način bomo lahko uh, izstopili iz te stalne krize. res je, treba je nameniti več sredstev tem eh, izvornim državam, kjer obstajajo probleme, istočasno pa je treba um, se izogniti goljufijam pri upravljanju z eh, evropskimi sredstvi. No, uh, rad bi postavil več vprašanj, ampak omejil se bom na eno, kar se nam mudi. 101 uh, 101 mm, mest več bi naj dobili za osebje v eh, Frontexu, EASO in Eurojustu. Eh, zanima me, kdaj pričakujete, da, bo, da bodo agencije lahko povečale svoje število osebja? Uh, uh, a, a Hvala lepa. Naj začnem z vprašanjem, kako smo opremljeni za soočanje s krizo. Eh, no, ehm, tukaj pravzaprav ne gre samo za Evropsko unijo. Cel svet je slabo pripravljen na multiple krize. Ko je Turčijo prvič prizadela begunska kriza, sem bila tam. Že takrat so v šestih mesecih dobili 32 tisoč beguncev in takrat so opravljali zelo dobro delo. Um, izgradili, ste do, izgradili so dobra begunska taborišča, rekli so, da lahko sprejmejo 50 tisoč ljudi. Uh, in takrat sem jih vprašala, kaj bi se zgodilo, če bi imeli 100 tisoč beguncev. In rekli so, ne, ne, ne, na to pa nismo pripravljeni. Sedaj uradni Podatki kažejo, da je v Turčiji 1,9 milijona beguncev. Mm, če si ogledate stanje po svetu, lahko hitro ugotovimo, da pademo iz ene krize v drugo. Zato moramo razumeti, da je treba razviti sposobnost predhodnega odzivanja, napovedovanja, kajti naš svet bo do vedno bolj pestile razno razne krize zaradi podnebnih sprememb, zaradi večanja pojava terorizma, zaradi beguncev in tako naprej. Druga točka. Uh, priznati je treba tudi to, da nikoli prej svet ni bil bolj uh, velikodušen. Sama predsedujem visokemu panelu o humanitarni pomoči in jaz to temo zelo dobro poznam. Uh, pa sem bila vseeno šokirana, ko sem izvedela, da je leta 2000 eh, svet porabil 2 milijardi za humanitarno pomoč, lani pa smo porabili 25 milijard za humanitarno pomoč. Torej iz 2,5 eh, odstotka um, svetovne razvojne pomoči na 18,2 odstotka eh, razvojne pomoči po svetu prispeva Evropska unija. Kaj to pomeni? Um, ponovno moramo razmisliti o tem, kako upravljati za humanitarno uh, pomočjo in pa razmisliti moramo tudi o političnih vidikih te krize. Uh, najbolje bi bilo, če humanitarnih kriz sploh ne bi bilo. Uh, Eh, zato pa je treba najprej umiriti vojne konflikte. In uh, upam, da bo prišlo do novega trenutka streznitve uh, pri tem vidiku. To se nekoliko sedaj nakazuje oziroma se je nakazalo v zadnjih dneh v New Yorku. Več uh, pozornosti je treba posvetiti vzpostavljanju miru po svetu. No, um, seveda si tukaj ne želim uh, oprati rok vse krivde. Mi bi lahko že prej vedeli, da nas čakajo takšne uh, da nas čakajo takšni problemi. Že pred dvema letoma sem brala blog, ki je napovedoval, da bo tok beguncev, ki se je sekal v Libijo in Turčijo, vse ko prej dosegel tudi Evropo in da če želimo to preprečiti, moramo uh, investirati v to, da se problemi rešijo pri samem izvoru. No, sedaj vidimo, da se je to res zgodilo. In humanitarna uh, skupnost je že kot uh, ptiček, ki žvrgoli na veji, opozarjala na to, da bodo ti problemi slejko predosegli tudi Evropo in mi se nismo odzvali. Zato moramo sedaj razmišljati o prihodnosti, kako se lahko kot Evropska unija in kot svet bolje pripravimo na odziv na te multiple krize. Uh, tukaj je seveda potreben tudi politični angažma, potem odgovori na specifične vprašanja. Eh, kako lahko mm, pri, na jasen način prikažemo, kaj počne Evropska unija. Rekli ste, da tukaj krožijo razno razne številke. No, mi smo v našem generalnem direktoratu skušali na koherenten način prikazati, kaj počne Evropska unija in kaj počnejo države članice. Tako da lahko nekako uh, prikažemo celotno sliko, ne pa da, prika, da pri, prikazujemo, kaj počnejo uh, vsake posamezna država članica in tako naprej. In Evropska unija je naredila veliko, dobro, nekateri manj kot drugi, ampak uh, pustimo sedaj to ob strani. Potem izostanki pri plačilu. Seveda je to še vedno legitimno vprašanje, nadzorovati moramo, kaj se tukaj dogaja s plačili ampak eh, glede na zadnjo analizo iz Generalnega direktorata za proračun ehm, je razvidno, da bomo potrebovali minimalne spremembe, ne pa nekih eh, korenitih sprememb. Potem revizija večletnega finančnega okvira. Nimamo še predloga o časovnici iz večjih razlogov. Eh, torej, najprej moramo razmisliti o tem, eh, kako vladati to krizo, kakšna bo naša strategija. Ne smemo pozabiti na referendum, recimo v Združenem kraljestvu. Torej, tu so različne dejavniki, ki jih je treba upoštevati. In pa naslednje vprašanje, ali bo to vplivalo na naše sporazume o trajnostnem ribištvu. Eh, torej, ta denar je bil v rezervi gre za 80 milijonov evrov. In ker ne bo novih sporazumov pred iztekom leta 2015, tega denarja ne bomo potrebovali, tako da v tem smislu vpliva na, uh, to, uh, na te sporazume ne bo. Eh, kar se tiče um, premestitve sredstva, sredstev iz, uh, iz uh, poglavja za varnost in državljanstvo. Tukaj gre za sredstva, ki jih bomo izzeli iz uh, programa za, uh, za zagotavljanje varne oskrbe, oskrbe s prehrano, tako da ne razumem točno, zakaj se je to zgodilo. Uh, no, uh, tudi sama se vam zahvaljujem za priložnost, da ste me gostili tukaj. Prav gotovo bomo tesno sodelovali uh, tudi v prihodnjih dneh. Opravičujem se, nisem odgovorila na vprašanje o nadzornih mehanizmih. Res je, eh, bolje moramo biti opremljeni za to, da zagotovimo, da bo do naša sredstva porabljena na smotren način. Eh, tukaj moramo biti odkriti, revidirati je treba finančno uredbo. Ehm, tako težko je tukaj trenutno zagotoviti nadzor, da spoh nišče več noče sodelovati z nami. Eh, torej, tukaj eh, se lahko osredotočimo na področje preglednosti, na digitalizacijo. Eh, na drugačen način bi v tem novem digitalnem svetu lahko zagotovili nek pregled in nadzor. Torej, sedaj je pač tako, da nekaj sprejmemo leta 2015, potem začnemo to pregledovati šele leta 2017 in takrat je prepozno. Tako da zahvaljujem se vam vsem za vprašanje, za vprašanja eh, in da ste me tukaj gostili. Tako. Prejšnji teden na omenjenem forumu ste še enkrat poudarili, da potrebujemo proračunsko politiko, ki temelji na rezultatih. In eh, to, na kar zdaj čakamo, je, da se umirijo, umiri ta begunski val in da se ne spopadamo zgolj s posteljicami, tudi z razlogi. Seveda je potrebno tudi vzpostaviti določene institucionalne eh, rešitve, govore tudi o afriških državah, ampak dejstvo je, da kar zdaj vračanje eh, ljudi, je odvisno to tudi od tega, ali države eh, sprejmejo eh, svoje ljudi nazaj. In ko gre za pomoč, je potrebno tudi podati predpogoj, da država da bi pomoč le, če seveda brezpogojno sprejme svoje državljane nazaj. Hvala lepa še enkrat, mislim, da imamo odlične argumente za resnični srednjeročni pregled. V vsakem primeru pozdravljam tudi to, kar je dejal eh, predsednik komisije, eh, namreč, eh, da je nekdani komisarki za humanitarne zadeve predal proračunske posle. Hvala lepa.